Bene, colleghi, possiamo cominciare? I pray to, to take your seat to, to begin. Prego, prosim da eh, sedete, da lahko začnemo, ker imamo eh, tri glasovanja danes do povdan. Najprej sporočila. Če ni, ima eh, nihče nič proti, sprejmemo dnevni rit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 Eh, delavnico 6. Eh, maja opovdan in sicer eh, v zvezi s tehnologijami, ki spreminjajo naš delovni vsak, vsak dan. In vabim vas na to. In razen tega imamo tudi še drugo delavnico o digitalnem svetu in izobraževanju. Torej, hvala vsem za. Eh, eh, podporo, ki ste jo izrazili za zaščito kulturne dediščine v Iraku. In razprava o ustnem vprašanju bo potekala na naslednjem strasburskem zasedanju, to je nujna zadeva. In druga stvar je nekaj, kar prosim vse skupine, eh, tako v imenu odbora za kulturo. Um, Eh, torej, da bi podprli možnost, da nadaljujemo s eh, pozitivnimi izkušnjami v okviru eh, nagrade Lux, kajti v odboru eh, za proračun so govorili o tem, da je to mogoče pod vprašanjem prihodnosti, ampak na vsak način želimo, da se ta nagrada ohrani. Eh, Potem še ena majhna sprememba, uh, Return of Cultural Objects. Um, torej, svet nam je poslal eh, predlog eh, spremembe naslova v zvezi z direktivo o prenosu kulturnih dobrin in sicer naj bi dodali, da. Uh, Eh, zamenjamo datum in dodamo manjši stavek. Eh, torej ta sprememba ni bistvena, vendar je potrebna. Če ni eh, nobenih težav, bomo to sprejeli tudi na naslednjem plenarnem zasedanju. In če eh, v naslednjih 24 urah nihče ne ugovarja, je ta, ta predlog s tem sprejet. Tako da lahko takoj začnemo z glasovanjem. Eh, pred nami so tri pomembna glasovanja in sicer prvo glasovanje o poročilu Silvi eh, Guillaume, ki se ji zahvaljujem za delo, o spremembi uredbe 13.04 skozi 2013 o Evropskem socialnem skladu glede povečanja zneska začetnega predhodnega financiranja, ki se izplača za operativne programe podprte v okviru pobude za zaposlovanje mladih. Preden začnemo s glasovanjem, želim dati besedo poročevalki in opozoriti na naslednje. Videla sem, da um, eh, naj bi umaknili določene predloge sprememb, da bi danes eh, tudi v odboru Impel omogočili hitro eh, eh, sprejetje in da bi tudi na plenarnem zasedanju lahko hitro glasovali o tem države članice, pa že nestrpno čakajo na to, gospod Pagijom ima besedo. Eh, hvala lepa pravzaprav je bistveno že povedalo. Hvala lepa eh, kolegom, ki so omaknili eh, predloge spremembe. Hvala lepa za to skupno delo. Rada bi samo izpostavila eno stvar in sicer. Prosila sem eh, poročevalce iz posameznih eh, skupin, da pripravimo neko deklaracijo in eh, dejansko eh, moram reči, da so me praktično vsi podprli pri tem. Hvala. Hvala za vaše delo in tudi za to pojasnilo. In mislim, da lahko nadaljujemo in takoj eh, začnemo z glasovanjem. Vsi imate pred sabo glasovalni seznam, torej začenjamo. Predlog spremembe 1. Ne, se opravičujem. Contraddicendo quello che ho detto. Eh, è talmente raro questo. Torej, pravzaprav je zelo redko, da se umikajo predlogi sprememb. E, v bistvu glasujemo takoj o celotnem poročilu in sicer elektronsko. E, glasujemo. Avete votato? Tutti? E, ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Predsedujoča predsednica se opravičuje sedaj imamo tudi rezultat. To je dober rezultat. 24 za en se je vzdržal in nihče ni proti. To je zelo jasen glas. In danes bo tudi to že predstavljeno v odboru Empel. Gremo na naslednje poročilo gospi Izabeli Adinolfi in sicer o izvajanju direktive 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorski, avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi. E, sprašujem poročevalko, ali želi kaj povedati v zvezi s tem. Ne, lahko takoj začnemo z glasovanjem. Tu pa bomo začeli s predlogom spremembe 1. Kdo je za? Predlog spremembe 1 za. Proti vzdržani sprejeto. Dve. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. Tri. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. Štiri. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. Pet. Za. Proti vzdržani. To bomo preverili elektronsko glasovanje, začete glasovanja. A, skuzate, IPP, če... ILS, eden preveč. Eden mora umakniti to glasovalno kartico. Konec glasovanja. Allora, 13 a favore, 14. 13 za, 14 proti ni sprejeto. E, predlog spremembe 6 za. Ne, se opravičujem, 7, 7. 6 je brezpredmeten, torej še enkrat 7. You are za, proti, vzdržani to pa ni sprejeto. 8. Za. Proti. Vzdržani. Zabrnjeno. 9. Za. Proti. Vzdržani. Zdi se mi, da to ni sprejeto, ampak eh, bomo elektronsko glasovali. 9. Elektronsko glasovanje. <clears throat>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 Tudi to moramo preveriti elektronsko. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 17 jih je glasovalo proti 11, predlog spremembe 11 za, proti vzdržani zavrnjeno 12, poročevalka za, proti 12 vzdržani sprejeto. 13 in 14, eh, to sta identična predloga za, proti, vzdržani sprejeto. 15 za, proti, ne, ne, ne, se opravičujem. Ne, 17, prejšnji eh, amandma smo že sprejeli, 17 tu imamo predlog spremembe z ustnim predlogom spremembe. Torej, če ga sprejmemo, sprejemamo tudi ustni predlog spremembe. ILS e je proti ustnemu predlogu spremembe. ILS e je proti. A questo punto non posso che mettere. Adinolfi. Tako se spremeni. Eh, eh, torej, za poročevalko moram sedaj postaviti minus pri tem. Se pravi, da glasujemo o predlogu 17, ki ni spremenjen s tem ustnim predlogom spremembe za, proti, vzdržani. To bomo prebjedili. začetek glasovanja. Konec eh, glasovanja. Sprijeto. devetnajst predlog spremembe devetnajst za proti vzdržani <clears throat> Prosim, da malo bolj jasno dvigujete roko, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. 20. Dobro bomo glasovali o 19 elektronsko. Začetek glasovanja, konec glasovanja. 14. Eh, torej, to je bilo sprejeto. 20. Za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani sprijeto. 21 za, proti, vzdržani sprijeto. 22 za, proti, vzdržani sprijeto. 24, predlog poročevalke za, proti, vzdržani, to bomo prebirili, to ni bilo jasno, glasujemo o 24 koniec glasovanja. 21 za 8 proti. Se zgodi, da nisem prav pogledala. Kompromis 1 za proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa nadaljujemo pri eh, predlogu spremembe. 28 za proti vzdržani sprejeto, 29 za, proti, vzdržani sprejeto, 30 za, proti, vzdržani sprejeto, 31, eh, to je spremenjeno z ustnim predlogom 2, za, proti, vzdržani sprejeto, 32 tudi spremenjeno z, z ustnim amandmajem, oziroma ta dva sta identična, lahko nadaljujemo s kompromisom 2 kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži sprejeto, sedaj kompromis 3. Za, proti, vzdržani, sprejeto, nadaljujemo pri predlogu spremim, predlogu spremim 39, ki je identičen s 40, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, 41 za. Ne, ne, 42, oprostite, 42 za proti krasnodipski za, proti vzdržani zavrnjeno. 43 za, proti vzdržani. Zdi se mi, da je to zavrnjeno in nadaljujemo oziroma bomo eh, glasovali elektronsko o amenmaju 43 konec glasovanja. Sprejeto.

želite preveriti 49 dobro elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 49 konec glasovanja. Sprejeto, no, to se mi je zdelo precej jasno. 55 za. Proti vzdržani sprejeto. Kompromis 4 za proti, vzdržani sprejeto. 64 na naslednji strani za, proti, vzdržani zavrnjeno. 65 za, proti, vzdržani sprejeto. 66 za, proti, vzdržani. To bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjeno. 67. Predlog poročevalke za proti vzdržani sprejeto. 68 za proti vzdržani bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 69 za, proti, vzdržani. Zdi se mi, da je zavrnjeno, vendar eh, tudi to moramo žal prepiriti. Elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Ja, to je vidno tako nekako na eh, meji. To je zavrnjeno. 70 za proti vzdržani bomo preverili, glasujemo 70. Konec glasovanja. Sprijeto, 15 jih je glasovalo za, 72 za, proti še enkrat za, proti, vzdržani, tudi to moramo preveriti. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno z enim glasom, torej to je res malo težko, ne vidi se tako natančno. 74 predlog poročevalka za. No, o 72 smo že glasovali. 74 za, proti, kdo se vzdrži, zavrnjeno 75 za, proti, vzdržani, preverjamo. Apro la votazione, chiudo la votazione. Um, konec glasovanja. 15 za 13 proti sprejeto. 86 za proti vzdržani. Preverjamo. Glasujemo. 86. konec glasovanja. Tokrat je bolj jasno in zavrnjeno. 76 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 5 za, proti, vzdržani sprejeto. 79 za, proti, vzdržani sprejeto oziroma zavrnjeno, se opravičujem, zavrnjeno jaja. E, ali še enkrat, še enkrat, kdo je za, proti, zavrnjeno jaja. 80 poročevalke za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 81 za proti vzdržani sprejeto, 73 za proti vzdržani sprejeto, kompromis 6 za proti vzdržani sprejeto, kompromis 7 na naslednji strani za proti vzdržani sprejeto, 90 ki je identičen z 91 in 92 za proti vzdržani sprejeto. 93, ne, ne, kompromis 8. Kompromis 8 za. Proti vzdržani sprejeto. Oziroma bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto.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 za, proti, vzdržani. Zabrnjeno, 103 za, proti, proti, vzdržani sprejeto, 104 za, proti, vzdržani zabrnjeno, 105 za, proti, vzdržani to bomo preverili. 105 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno z enim glasom 106. Za. 106 za. Proti. Vzdržani. Bomo preverili elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Šestindvajset proti. Včasih pač ne dvignete roke in potem se ne vidi. Sto sedem. You were. За. Проти. Yeah vzdržani, zabrnjeno. 108, ne, 109 za, proti, vzdržani. Zdi se mi, da je to sprejeto, ampak bomo eh, tudi to preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto z dvima glasovama več 113, trupl za, proti, vzdržanje sprejeto. Prosim, kolegi, kolegi, morgano, pri 114 bi eh, besede tam, kjer pravimo, samo strani eh, pristojnega pravosodnega organa, eh, da se to nadomesti z pristojnimi javnimi organi. Mislim, da je to spremljivo, kajti eh, to eh, pokriva potem eh, posamezne pravne ride v državah članicah. Torej 114 tako spremenjeno, eh, ali se s tem strinjate ali ne. Ne, ne, ne, nekateri se s tem ne strinjajo. Se pravi, gospod Morgano, glasujemo o eh, predlogu spremembe brez te eh, ustne spremembe. Kdo je za? Tako kot je to predlagala poročevalka, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 115 za, proti, vzdržani, sprejeto. 116 za, to je identično. To 16 in 117 sta identična, od teh dveh glasujemo. Kdo je za? Proti vzdržanje sprijeto. 118 za. Proti vzdržani zavrnjeno, 119 za, proti vzdržani sprejeto, 120, to je identično s prejšnjim 121 za, proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa končno glasovanje o poročilu. Glasujemo. Konec glasovanja. To je zavrnjeno. 14 glasov proti, 12 za, 4 so se vzdržali. Non è la... Torej, to, ta osnutek mnenja ni sprejet. To mi je zelo žal. Mogoče. bi eh, se morali bolj potruditi za kompromise, čeprav vem, da je poročevalka se potrudila. Tema je prav gotovo zelo um, občutljiva in eh, od vsega začetka je to bilo malo sporno, kolegica Adinolfi, prosim. Torej, organizirala sem več sestankov poročevalcev v senci, da bi s tem olajšala to razpravo. Mislim, da sem res storila vse, kar je bilo v moji moči in kar je bilo možno. In nekateri so me tudi obtoževali, da sem um, uporabila napačna pravila, ker sem organizirala več teh sestankov. Eh, poročevalcev v senci. Torej, nisem sicer zagrenjena, ampak eh, dobro, o tem bomo morali še naprej razpravljati. Moram reči, da je tudi meni žal kot predsednici eh, odbora za kulturo, torej, da nam ni uspelo najti nekega skupnega mnenja pri tako pomembni temi in pri tih občutljivih temah, se bomo morali še bolj potruditi v prihodnosti, da bomo našli neke, neka skupna izhodišča. Um, Seveda pa vemo, da je e, ta odbor, kar zadeva avtorske pravice, še posebej sensibilen. Um, nadaljujemo torej z naslednjim poročilom in sicer. To the jury committee. Ah, scusate, eh, a questo Kerpa, eh, se ne moremo kar tako odpovedati mnenju ali mnenjem, eh, torej odboru eh, Juri, moramo podati neko mnenje in zato so člani um, pozvani da neposredno posredujejo svoje predloge sprememb temu odboru in verjetno bodo to nekateri tudi storili. E, torej, to je možnost, ki jo lahko uporabite, kajti pomembno je, da tudi iz našega odbora pridejo določeni signali. Sedaj pa lahko res nadaljujemo s. Uh, uh, poročilom gospe Helge Trüppel. Tudi to je zelo pomembna tema priporočila za Evropsko komisijo glede pogajanj za čezatlantsko partnerstvo za trgovino in naložbe. Kot parlament smo uh, hoteli, da se, uspoš, da se upošteva uh, tudi kulturno področje, tako kot v drugih pogodbah in to je namen tega poročila. Hvala gospi Trupel za eh, to delo. 77 predlogov sprememb je bilo vloženih. Eh, če želite kaj povedati, gospa Trupel, vam dam besedo. Najlepša hvala. Še enkrat bi ponovila, da je naš skupni interes na audiovizualne storitve, torej tiste, ki so na spletu, eh, ohranejo v pristojnosti držav članic, ki morajo imeti možnost te tudi nekako regulirati v prihodnosti. S temi določbami skušamo zagotoviti, da audiovizualni storitev TTIP ne bi zajel. Sporazum TTIP skuša posegati v sistem um, fiksnih cen za knjige in pa revije. Mi pa z našimi predlogi skušamo zapisati oziroma zagotoviti, da TTIP tega ne bi mogel početi, da ne bi mogel posegati v sistem držav članic, ki same financirajo ali pa na kakšen koli drug način financirajo um, sistem izobraževanja, tudi če je ta sistem delno ali celoti zaseben. Gre za sisteme oziroma za standarde akreditacije in kakovosti teh izobraževalnih institucij, zato moramo to ob, um, zaščititi. Mislim, da je ta predlog najboljši, da je dobro sklajen, kaj ti le tako lahko dobro reguliramo to, kaj, kar bomo prepustili TTP-ju in česa ne. Gre za vprašanje varnosti, spletne varnosti. In zato moramo pripraviti mnenje, ki bo jasno govorilo o tem, da ko gre za kulturne ustanove, ko gre za izobraževalne ustanove, ne smemo stvari prepustiti trgu oziroma TTIP-ju. To je so glavna sporočila in upam, da bomo lahko tudi z dobrim glasovanjem tem odboru podali jasen signal, tako za med skupino, kot tudi za plenarno zasedanje in seveda širši javnosti. Kakšen je naš pristop do TTIP-ja? Hvala. Hvala za to. Eh, pomembno stališče, hvala tudi vsem poročevalcem v senci, ki so sodelovali in drugim kolegom in kolegicam, ki so prispevali. Takoj bomo začeli z glasovanjem. Predlog spremembe 14. Kdo je za? Proti? Vzdržani? To ni sprejeto, zavrnjeno. 15. Ne, to je umaknjeno. 22. Ne, 21. 21 eh, ta predlog je identičen z naslednjim za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Sprijeto sprijeto, nisem to prav videla, ampak kot rečeno, prosim, da res dvignete roko, da bom videla, kako glasujete. 16 za, proti vzdržani sprijeto, 17 za, proti vzdržani sprijeto, gremo na 19 za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 20 je brezpredmeten predlog, kompromis 2 za, proti vzdržanje sprijeto, 26 za, proti vzdržanje. Bomo preverili. začetek glasovanja, konec glasovanja. Zavrnjeno. 16 jih je glasovalo proti, 27 za proti, vzdržani zavrnjeno 28 za proti, vzdržani zavrnjeno 29 za proti, vzdržani to bomo preverili. začetek glasovanja, konec glasovanja. 19 za 9 proti sprijeto, 32 za proti vzdržani sprijeto, 33 za proti vzdržani zavrnjeno, 34 za proti vzdržani zavrnjeno, 35 za proti vzdržani zabrnjeno, 36 za, proti vzdržani sprejeto 37 za, proti vzdržani sprejeto 38 za, proti vzdržani zabrnjeno 40 za, proti vzdržani zabrnjeno 41 za, proti vzdržani zabrnjeno 42 za, proti vzdržani zabrnjeno 42 za, proti vzdržani sprijeto 43 za, proti vzdržani sprijeto 44 za, proti vzdržani sprijeto 45 za, proti vzdržani zabrnjeno 46 za, proti vzdržani zabrnjeno 47 za, proti vzdržani zabrnjeno 48 za, proti, vzdržani, zabrnjeno. 50 za. 50 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 51 za, proti, vzdržani, sprejeto. 49 za, proti, vzdržani, sprejeto. 52 za, proti, vzdržani sprejeto, 53 za. Ne, 54, 54 za. Proti, vzdržani, to bomo preverili. Začetek glasovanja, konec glasovanja. Prijeto 17 glasovi 55 za, proti vzdržani sprijeto 56 za, proti vzdržani. Zdi se mi, da je to zavrnjeno. 57 za, proti, za, proti, vzdržani. To bomo preverili. Začetek glasovanja, konec glasovanja. Sprejeto 15 glasovi, 13 je glasovalo proti, 60 za, proti, vzdržani. To se mi zdi, da je zavrnjeno. 61 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 62. To je identično s 63 eh, in 64 in 65 za, proti vzdržani sprejeto gremo na 72, na isti strani gjum za proti vzdržani. To bomo preverili. Začetek glasovanja, konec glasovanja. Zavrnjeno 73 za, proti vzdržani. Zavrnjeno 74 za, proti vzdržani vzdržani, zavrnjeno 75 za, proti vzdržani. To bomo prebirli, ampak verjetno je zavrnjeno, bomo prebirili 75 elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Ne, sprejeto, če dobro, da smo prebirili. 76 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 77 za, proti, vzdrža, proti vzdržani, zavrnjeno. 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. 2 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. 4. Uvodna izjava za proti vzdržani. Sprejeto. 5. Za proti vzdržani. Sprejeto. 6. Za proti vzdržani. Oziroma, to bomo prebirili. Glasujemo elektronsko konec glasovanja. Sprejeto z enim glasom 14 za 13 proti 7. Ne, oz, 7, ja. Za, proti, vzdržani. Zdi se mi, da je to zabrnjeno. Predlog spremembe 1, oziroma predlog spremembe 8, spremenjen s ustnim amandmajem 1. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 1. Za, proti biti prosim dvignite roko eh, eh, sprejeto. 11 za proti. 11 za proti vzdržani. Zavrnjeno 12 za proti vzdržani. Zavrnjeno 13 za proti vzdržani. Zavrnjeno 13. Zdaj pa lahko glasujemo o celotnem poročilu. Glasujemo. Konec glasovanja. za dva sta glasovala proti, torej čestitamo kolegici Trupl za to pomembno poročilo tem smo končali glasovanja. In, abbiamo finito in tempo. Torej tudi v predvidenem času smo končali predvidil sestanka. Sedaj. Preden nadaljujemo, želim pozdraviti in tu gledam na kolegico Julie Bird. Želim pozdraviti goste, kolegice Julie Bird, to so posebni gostje Circus Center uh, iz Newcastle. To je organizacija, eh, ki eh, predvsem um, or, torej spodbuja, da si mladi in tudi starejši um, in um, da se navdušujejo za cirkus. Mnoge deklice um, se ukvarjajo s tem. Alan Hamlin, Anna Thompson, vodita to skupino in um, jih pozdravljam tudi v eh, mestu, iz katere jaz prihajam. Imamo šolo, kjer učijo te cirkuške spretnosti in mogoče bi bilo dobro, če bi se obi šoli uh, in skupini povezali. Sedaj pa sledi pomembno, pomembna razprava in zelo nas veseli, da uh, lahko gostujemo. Eh, ta dogodek in sicer zdilo se nam je eh, primirno, da eh, organiziramo izmenjavo mnen s predstavniki projekta Evropa za festivale, festivali za Evropo. Gre za pilotni projekt, ki ga je odbor za kulturo svoj čas podprl. Torej, ta projekt Evropa za festivale, Festival za Evropo 2014 se je začelo s tem projektom. Prosim vse, da ste, eh, da ste malo bolj mirni. Eh, tudi, tudi gostje seveda lahko ostanejo v dvorani, ampak morajo, postati, morajo pa biti mirni. Gospa Venta Ferajen, prosim, za mir. Torej, ta pilotni eh, projekt smo tudi vključili v proračun za leto 2014 in sicer je zanimivo zato, ker je ta pobuda trajnega namena in eh, gre za vzpostavitev platforme za državljane in tudi profesionalce, ne samo za spodbujanje teh festivalov, temveč tudi za povečanje kakovosti eh, kulturnih festivalov da bi eh, eh, eh, tudi olajšali dostop različnim, k različnim festivalom za umetnike in za druge in predvsem tudi nudijo zelo jasne informacije o različnih festivalih v Evropi, torej nudijo neke vrste pregled na tem. To je zelo kreativna pobuda vendar mogoče bi bilo potrebno to, ta projekt še bolj um, širiti v državah članicah, tako da bo postal bolj prepoznavn in zato sem vesel, da so, pred, vesela, da so predstavniki eh, tega projekta med nami. Eh, in sicer sta tu dva predstavnika. Catherine de Bentre bodo bil eh, na prvi besedo, generalni sekretar IFA e in tudi Ugo de Grif je tu, eh, ki je eh, splošni koordina koordinator te delavnice in sicer tako v Belgiji kot tudi na mednarodni ravni, prosim. Hvala. Voilà. Ja, nisem navajena eh, govoriti pred tako velikim številom ljudi. Spoštovana gospa predsednica, gospa Kosta, spoštovane poslanke, poslanci, veliko veselje mi je, da sem danes tukaj z vami in da lahko spregovorim temu forumu predstavnikom evropskih državljanov, evropskim poslancem torej. To je zame vedno nekaj zelo posebnega, znemirljivega. Kot sekretarka eh, Združenja evropskih festivalov in kot koordinatorka projekta Evropa za festival, festivali za Evropo. Se vam bi najprej zahvalila za čas, da nam, ki ste nam ga namenili, v katerem lahko predstavimo naš projekt. Gre za pilotni projekt, ki smo ga želeli skupaj z evropskimi institucijami. Predstaviti pa vam želimo pregled nad celotnim dogajanjem v sklopu projekta. Upam, da nam bo uspelo prepričati evropske poslance, da si ta projekt zasluži še dodatna sredstva strani Evropske unije. Pripravila sem nekaj materijalov, ki vam bodo omogočili upogled v naš projekt. Kot je dejala gospa Silvija Kosta, se lahko tudi jaz strinjam, da je Evropa pomemben, velik kontinent, od vzhoda do zahoda, od severa do juga, od majhnih do velikih mest, kajti posod imamo precej festivalov, posod po Evropi. Festivali so nekaj, kar je prisotno v Evropi že stoletja, tako v mestih, kot tudi na podeželju. Festivali združujejo ljudi v pozitivni praznični atmosferi. Naša, naše združenje že več kot 60 let sodeluje na tem področju in vemo, da festivali potrebujejo uh, več pozornosti, več sodelovanja. Pomembno pa je, da tudi vemo, kateri festivali so najbolj uspešni, najbolj inovativni. Opazili smo, da prihaja do koalicij med posameznimi festivali, ki imajo skupne cilje. Evropa je zelo kulturna um, celina in zelo živahna celina. Zato želimo skupaj s državljani Evrope um, praznovati ta, to dejstvo. Vsi želimo biti del te skupne platforme in jo še naprej razvijati. Kaj nam je uspelo do zdaj že storiti? Mislim, da je pomembno, da veste, da smo zaenkrat storili že kaj precej korakov, pomembnih tako za našo platformo, kot tudi za celoten sektor, pa tudi za festivale in pa za evropske institucije. Naj to nekako predstavim. Leta 2010 je eh, program Evropske komisije za kulturo začel to delo. Eh, Bil je zelo ambiciozen in korak v pravo smer, ampak vseeno je bil precej omejen, kajti omogočal je izbiro um, samo majhnega števila upravičencev do sredstev. Majhno število festivalov je torej prejelo precej omejena sredstva. Kot primer lahko navedem leto 2010, ko je bilo 647 festivalov prijavljenih na ta razpis, ampak so, samo 18 je bilo sprejetih in izbranih. 2012 se je samo nekaj več dve, kot 200 festivalov prijavilo na ta razpis in to kaže na vedno, manjši, um, vedno manjše zanimanje med festivali zaradi tako nizke stopne uspešnosti. In mislim, da bi morali to nekako obuditi in spremeniti, kajti gre za pobudo, ki bi okrepila partnerstva med festivali. Evropska komisija In v bistvu Evropska unija v celoti se je na to odzvala in sprožila oziroma začela z platformo, na podlagi katere bi lahko festivali bolj uspešno festivali, sodelovali. Gospod Darko Brlek in Hugo de Gref ter še nekateri drugi kolegi so bili pri tem delu zelo aktivni. Sama pa sem lahko leta 2011 to idejo kulturnega sodelovanja leta 2011 predstavila tudi v Evropskem parlamentu. Leta 2014 smo predstavili um, predloge sprememb, s katerimi bi lahko začeli izvajati sistem po naši meri. Skupaj z direkcijo EAC in pa s programom za kreativno Evropo, ki ga vodita Karel Bartak in njegova ekipa in pa Korin Barto iz Evropske komisije, zdaj pripravljamo bolj trajno sodelovanje. Pilotni projekt je bil predstavljen, o njem pa smo tudi razpravljali. Tam je bil tudi gospod Navračič, gospod komisar, ki um, je podprl naše delo. Tudi gospa Kosta, predsednica odbora za kulturo v Ruskem parlamentu, je izrazila podporo našemu projektu, s katerim želimo ukrepiti sodelovanje na področju kulture in umetnosti v Evropi. To je platforma, ki združuje ogromno festivalov, več sto festivalov in s tem se lahko tako državljani kot tudi umetniki in festivali med seboj združujejo, oplajajo in nekako učijo eden od drugega. Naš proračun je milijon evrov za obdobje dveh let in s tem bomo lahko neposredno vplivali na več sto festivalov z različnimi ukrepi. Skušali bomo doseči še več naše ciljne publike, še več festivalov. Če upoštevamo, da gre samo za približno 600 festivalov, ki jih zaenkrat pokrivamo. In ker gre za milijon evrov, lahko to ponazorimo z približno tisoč in še nekaj evri na posamezen festival. In če to primerjamo z 18 festivali, ki so bili upravičeni do sredstev eh, v letu 2010, je to velik korak naprej. To je zgolj prva faza programa EFA. Oziroma EFE. E. In mislim, da je dobro, da se vse več festivalov prijavlja na razpise Evropske unije in da posledično tudi prejemajo sredstva. Kaj smo uspeli storiti v prvih 12 mesecih eh, tega pilotnega projekta? Z veseljem vam lahko povem, da je 897 festivalov se prijavilo eh, na naš projekt. 39 oziroma 31 držav se je prijavilo na naše razpise, 18 držav članic in 3 države, ki niso članice. Predvsej festivalov bom prejelo oznako kakovosti z naše strani. Trije so prejeli nagrado na, oziroma priznanje na višji ravni. Osem festivalov je dobilo nagrado naše žirije. 29 festivalov oziroma mest, kjer eh, so festivali organizirani, so sodelovali z našimi predstavniki. In v vsake države članice Evropske unije imamo zdaj neke vrste eh, centralno točko za festivale v tej državi. Več kot sto mm, žirantov je ocenjevalo uloge festivalov v okviru našega projekta. Kaj bomo še storili? Objavili bomo knjigo, s katero bomo poglobili znanje o sektorju festivalov in nekako še bolj povezali med seboj vse posamezne deležnike. Prav tako bomo vsebino knjige postavili na splet, na spletno stran in s tem bomo okrepili dostop državljanov do evropske kulturne dediščine. Pripravili in organizirali bomo tudi um, dogodek, kjer bomo podelili nagrade festivalom. Leta 2015 oziroma v mm, jesenskih mesecih leta 2015 pa bomo organizirali tudi dogodek, kjer bomo nekako združili vse festivale in jih predstavili evropski javnosti. Vse to se bo dogajalo med junijem in pa koncem letošnjega leta. Mislim, da lahko skupaj zagotovimo, da se bodo te dejavnosti uspešno delovale tudi v prihodnosti. Število festivalov, na katere lahko vplivamo, je neskončno. Tudi možnosti so ogromne, še posebej eh, zaradi vaše podpore v Evropskem parlamentu. Trenutno smo na zelo pomembni točki v razvoju samega projekta in skupaj mislim, da lahko eh, najdemo nove poti za nadaljevanje tega našega projekta v okviru evropskih institucij. In eh, ravno zato je dobro, da sem lahko danes tukaj z vami, da lahko z vami govorim, da lahko naš projekt predstavim poslancem v Evropskem parlamentu in nekako skušam zagotoviti še dodatna sredstva za delovanje v prihodnjih dveh letih. Morda še nekaj podrobnosti. Kot sem dejala, platforma zajema celotno Evropo in ima nekaj pomembnih fleksibilnih delov. Naša misija je osredotočena na dva cilja. Najprej struktura, zgradba želimo si ustvariti platformo, ki bo združevala vse jezike v Evropi, kar pomeni, da je naš projekt nekaj vrste skupnost. Da je to nekaj vrste mednarodna festivalska skupnost, ki nastaja, ki združuje vse žanre v vseh disciplinah oziroma vejah umetnosti in pa um, izobraževanja in ki združuje vse akterje na vseh ravneh, od lokalne do državne. To so naša tri merila, ki smo jih upoštevali pri pripravi prvega dela festivala. Kaj pa je naša misija? Mislim, da jo lahko opišemo z dvema besedama. Praznovati in obogatiti. EFE praznuje raznolikost evropskih festivalov, kajti želimo si predstaviti najbolj vplivne in najbolj uh, plodne evropske festivale. Uh, EFE pripravlja evropski znak kakovosti za festivale in pa tudi nagrado za najboljše modne, najbolj eh, trendi festivale. Vse to bomo tudi pripravili v obliki spletne strani, ki bo dostopna ne samo državljanom Evropske unije, ampak tudi širše. S tem bodo lahko državljani odkrili, kateri, držav, kateri festivali v Evropi so najboljši, najbolj kreativni. Tega dela zaenkrat še nismo dokončali. Čeprav vemo, da je Evropa celina festivalov. Zaenkrat še ne obstaja nekaj vrste osredna točka, na kateri bi lahko državljani imeli dostop do informacij o vseh festivalih. S tem bomo izboljšali kulturno podobo Evrope in pa tudi celotnemu svetu pokazali, za katere vrednote se Evropa zauzema. No, EFE pa po drugi strani tudi želi obogatiti celotno kulturno krajino, kajti mm, želimo si spodbujati tiste, ki organizirajo festivale, manjše in pa večje. Želimo si promovirati dobre prakse in pa odličnost. Kot rečeno, bomo na digitalni platformi združili eh, posamezne organizatorje in omogočili izmenjavo najboljših praks, ter s tem izboljšali organizacijo po celotni Evropi. Želimo si tudi vsem zainteresiranim stranem ponuditi neko platformo, kjer lahko komunicirajo med seboj. EFE je po našem mnenju prednost za evropske festivale, kajte le tako lahko vsi eh, se zavedamo, kakšno je naše kulturno bogatstvo. Vsi sodelujoči bodo imeli tudi na voljo več možnosti, da se predstavijo in da nekako postanejo prepoznavni v širši javnosti. Prav tako pa dobijo s tem priznanje za dosedanje delo. Uh, mislimo, da je to delo neke vrste um, merjene kakovosti in s tem bomo posledično tudi pripravili boljšo kulturno krajino za organizacijo festivalov. Pri doseganju naših ciljev smo se oprli na močno koalicijo partnerjev po celotni Evropi, ki smo jo ustvarili. Tukaj gre za pristop od spodaj na vzgor, ne zgoraj na vzdolj. In kot sem dejala, smo v projektu EFE začeli sodelovati s tako imenovanimi hubi, kulturnimi centri po Evropi v posameznih državah ti kulturni centri so ključni sestavni deli našega projekta, kajti oni so tisti, ki poznajo kulturno krajino v svoji državi. Oni lahko združujejo tako kulturnike, umetnike, kot tudi politike, gospodarstvenike in vse druge vplivne in zainteresirane strani v Evropi. Upamo, da bomo lahko v prihodne k sodelovanju pritegnili vse države članice, Poleg tega pa tudi sosedne države, ki bi izkazali z, z interes za sodelovanje v tem projektu. Tako v ustralni Evropi, kot tudi v platformi EFE. Z vseevropskim procesom prijav oziroma razpisa bomo skušali v sodelovanju pritegniti še več akterjev in jim podeliti tudi nagrado. Ta postopek se je začel leta 2013 in se je zaključil leta 2014 v kulturnih centrih so prejeli ogromno prijav in jih tudi ovrednotili. Tu so sodelovali kritiki, novinari, umetniki, kulturniki in splošno in delo je bilo res zelo uspešno in zelo kakovostno. Poleg kulturnih centrov in pa strokovnjakov pa smo organizirali tudi mednarodno festivalsko žirijo, ki je skupina posameznikov iz celotne Evrope in ta bo sprejela dokončno odločitev o tem, kateri festivali bodo dobili oznako kakovosti in kateri se bodo vrstili v uh, finale oziroma v zadnjo um, fazo izbora. Gospod Vincent Divier je predsednik te žirije, je predstavnik oziroma direktor uh, gledališča v Lozanji. Morda ga nekateri od vas tudi poznate. Hortense Archambault je uh, podpredsednica, potem še Tom Creed, Piotr Krušinski, dramaturg iz Polske, Ulrike Jozefson, umetniška uh, direktorica iz Göteborga, Nina Peče, potem Marko Rada, tu pa je še Đorđi Šabo iz Budimpešte. Kot vidite, skušamo v okviru projekta EFE e združiti sodelovanje različnih partnerjev iz celotne Evrope. Pri tem smo se oprli na obstoječo mrežo eh, evropskih partnerjev in pa skušali to tudi razširiti. Založnik Lano nam je z ogromnimi izkušnjami na področju kulturne, eh, kulturnega upravljanja pomagal pri pripravi digitalnega vodnika in eh, brošure o festivalih. Je pa tu še več partnerjev, ki bodo prav tako sklenili sodelovanje oziroma začeli sodelovanje v prihodnosti. Trenutno smo nekje na sredi projekta in zato vam lahko predstavim samo dosedanje rezultate. Upam, da ste iz moje predstavitve razbrali, kako pomembno je pridobiti podporo tudi v Evropskem parlamentu oziroma v evropskih institucijah. Naštela sem nekaj elementov. Naprimer, dejstvo, da bo žirija, mednarodna žirija sprejela odločitev glede podelitve nagrad. Potem pa tudi glede promocije. Promocija samih, samega projekta in pa tudi oznake kakovosti. Sledila bo, kot rečeno, objava knjige in pa podelitev nagrad, ki bo septembra letos. Upamo, da bomo leta 2016 lahko začeli tudi z tem eh, vsakoletnim postopkom od začetka. Ampak, če to želimo, potem potrebujemo podporo, ki jo lahko uporabimo za izboljšanje sodanjih dosežkov. Evropsko združenje festivalov bo skupaj z našim projektom še naprej podpiralo uh, delo obeh skupin in nekako nakazalo, kako ambiciozni smo pri tem delu in kako uspešni smo lahko, če sodelujemo tem želimo tudi razširiti celotno platformo po Evropi in širše. EFE e želi izpostaviti tudi evropsko raznolikost in pa kreativnost. EFE e je rezultat večletnega sodelovanja eh, tako na nevladni ravni, kot tudi na ravni evropskih institucij. V preteklosti smo se zauzeli za ohranjanje in krepitev evropske kulturne identitete in mislim, da je mandat, ki ga je komisija EFE podelila v 2013, bil res dobro unovčen. Kot rečeno, EFE želi še naprej tesno sodelovati z Evropsko komisijo pri izvajanju prve faze, pa tudi z Evropskim parlamentom tekom razprave o tem, kako lahko eh, še izboljšamo organizacijsko strukturo in kako lahko še povečamo naš učinek eh, tudi dolgoročno. Rezultati, ki smo jih dosegli v prvem delu pilotnega projekta, so obetavni in mislim, da jih moramo izkoristiti. Želimo delovati trajnostno, kajti menimo, da ima program možnost postati stalnica na evropski festivalski sceni. Združujemo različne akterje, menedžerje, eh, kulturnike, gospodarstvenike, politike in zato menimo, da si zaslužimo možnost podpore tudi z vaše strani in festival oziroma projekt EFE eh, predstaviti tudi na globalni ravni. Naši dosežki v preteklih letih so bili res zelo dobri in vsi deležniki so zdaj del platforme. Upam, da nam bo uspelo naše delo še nadaljevati, tako da bomo lahko celoten festivalski sektor še obogatili. Za zaključek naj povem, da Upam in si želim, da tudi vi vidite, kakšna je vrednost našega dela in upam, da boste lahko podprli nadaljevanje našega oziroma pilotnega projekta, kajti bili smo res uspešni in upam, da se bo to nadaljevalo tudi v prihodnem proračunskem obdobju. Spoštovane poslanke in poslanci, spoštovana predsednica Silja Kosta, hvala za pozornost. Če imate kakšno vprašanje, smo seveda tu na voljo za vse. Najlepša hvala. Thank you so much. Najlepša hvala. Hvala za, ta, za to predstavitev, tudi zato, ker ste povedali, zakaj gre pri tej plat, platformi in tudi kakšno prihodnost si obitate. Um, predvsem gre za to, da bi tudi umetniki um, um, um, nekako um, da bi prišlo tudi do te izmenjave med umetniki in da bi oblikovali neko skupno blagovno znamko za to. Ta pilotni projekt je se mi zdi pokazal, da je zelo dragocen. Vidimo, koliko se jih je pridružilo in um, um, tudi te nacionalne točke, nacionalna vozlišča je treba verjetno še malo okrepiti in mogoče bi morali še bolj širiti informacije tako na ravni Evropskega parlamenta, kot tudi drugot, eh, torej o tem, kako ta platforma deluje. Torej, parlament in seveda eh, odbor za kulturo bo moral odločiti, kako nadaljevati s tem projektom, v kakšni obliki. Mislim, da imamo danes priložnost da govorimo tudi o prihodnosti tega projekta. Kdo eh, želi besedo? Eh, gospod, eh, gospod Trupel, Vrt in Sedroba, če še kdo želi besedo, se lahko prijavite. Hvala lepa za to predstavitev. Bila je zelo zanimiva. Zanima me, ali ste se učili s kakšnimi problemi pri vzpostavljanju platforme in ali ste eh, tudi eh, imeli kakšne predloge za izboljšavo. To bi me zanimalo. Julie Ward. Very much for the presentation. Eh, najlepša hvala za to predstavitev. Eh, sem velika zagovornica festivalov. Eh, mislim, da gre tu za praznovanje kulture, zlasti tudi lokalne in raznolike kulture. Rada bi pa svarila eh, pred kultom znanih eh, osebnosti zaradi tega, ker bi na ta način izključevali lokalne ljudi, navadne ljudi. In kakovost eh, je tudi zelo težavna beseda, to je nekaj subjektivnega. In mene zanima, kako želite meriti kakovost, ali lahko tudi publika tu sodeluje. Kaj ti ta kriterij lahko eh, uporabljamo tako ali drugače. Mislim, da je treba tudi promovirati lokalno raven in biti, biti eh, bolj vključujoč, ko govorimo o festivalih. Hvala. Hvala, kolegica Svedrova. No, děkuji. Ja mislim, že je vždycky... Eh, najlepša hvala. Mislim, da je vedno dobro, če si ogledamo pilotni projekt, vesela sem, da imamo platformo, ki spodbuja, promovira festivale, vendar eh, pilotni projekt je zgolj projekt, ki ima pač začetek in konec.

istotno z punktu. E, Najlepša hvala za to pobudo. E, ta pobuda je zelo pomembna, toliko bolj, ker omogoča zbiranje informacij o kakovosti različnih festivalov, ki se organizirajo po Evropi. Če se pravilno spominjam, e, je zelo veliko festivalov, ki se organizirajo v Evropi sedem do deset tisoč eh, takih je. Naprimer Mozartov festival v Salzburgu, gledališki eh, festival v Avignonu ali pa Hamburgu. To so zelo znani festivali in imajo dolgo tradicijo. Veliko je tudi festivalov, ki so zelo dragi, ki zahtevajo veliko finančnih sredstev, pa ne prinašajo želene kakovosti. Tu gre tudi za neko nečimrnost. Se pravi, da je treba zbrati eh, informacije o festivalih in kakovosti. Eh, tudi jaz eh, sem bil na mnogih festivalih po Evropi in celo, kako je festival kakovosten v danem trenutku. Ta kakovost ni zagotovljena za zmeraj. Treba je torej spremljati eh, festivale. V Evropi imamo še nek drug fenomen, se pravi praznovanje obletnic. Uh, Festival je nekaj, kar se organizira iz leta v leto in je dobra priložnost za promocijo evropskih vrednot in zaradi tega to podpiram. Hvala. Če ne, eh, nihče drug ne želi eh, besedo, dobi besedo predstavnik komisije Karel Bark. Eh, najlepša hvala. Eh, gospa predsednica, mi se seveda zavedamo pomena festivalov za kulturo v Evropi in njihov pomen raste. Tudi zaradi naših običajev na področju kulture in eh, načina konsumiranja kulture. Eh, dejstvo je, da je kultura zelo pomembna in festival je pomemben del tega eh, kulturnega življenja. Mi podpiramo to platformo, ker vemo, da na ta način eh, bolje razumemo festivale na evropski ravni in festivale približamo državljanom iz različnih držav. Na ta način eh, ljudje zvedo, kaj se dogaja za mejami lastne države. In mi smo zelo natančno spremljali ta pilotni projekt od samega začetka in po enem letu obstoja, eh, po začetnem uklevanju, lahko eh, rečemo, da eh, ta projekt očitno spreminja tudi festivalsko sceno v Evropi. Videli smo številke, skoraj da 900 festivalov, tu 600 eh, sodeluje, imamo 24 nacionalnih vozlišč, prestižno mednarodno žirijo. Se pravi, da rezultati tega pilotnega projekta ustrezajo pričakovanjem. Sedaj eh, smo v drugem letu pilotnega projekta, pričakujemo eh, širitev in utrditev tega projekta na evropski ravni in mi bomo še naprej eh, z Evropskim festivalskim združenjem ugotavljali, kako naprej. Slišali ste, eh, pilotni projekt je pilotni projekt, ima začetek in konec in moramo videti, kako bomo nadaljevali, ali bomo to podaljšali ali pa bomo imeli druge eh, pripravljalne ukrepe. E, pogovarjamo se torej z Evropskim festivalskim združenjem in e, sprašujemo se, kako naj usmerjamo ta projekt za to, da bo usklajen s političnimi prioritetami znotraj ustvarjalne Evrope, Creative Europe eh, in eh, tu gre seveda tudi za vprašanje eh, ustvarjanja zmogljivosti v malih kulturnih organizacijah in uporabo novih tehnologij in podobno. Vse to je zelo pomembno. Ta projekt naj bi bil trajnosten in čez nekaj let naj bi znamka in nagrada, ki jo razvijamo, ostala integrativni del kulturne scene v Evropi. In to pomeni, da projekt prilagajamo tudi eh, prednostnim nalogam programa. Eh, mi preučujemo tudi možnosti eh, za izboljšanje mobilnosti umetnikov znotraj platforme. To pomeni, da želimo zlasti mlade mladim umetnikom omogočiti gibanje od enega festivala do drugega. E, to je tudi del projekta. Preučujemo možnosti e, za izboljšanje kulturnega turizma, se pravi potovanja na festivale želimo e, zagotavljati. Ljudje, ki se zanimajo za festivale, naj bi imeli boljše možnosti potovanja iz ene države v druge in spremljanja festivalov v živo vplivom. Vsekakor eh, se splača nadaljevati s tem, tesno bomo sodelovali, intenzivno delali na tem projektu in čez eno leto, ko bo konec pilotne faze, bomo pogledali, kako lahko ta projekt prilagodimo pogojem, ki jih omogoča pravna podlaga programa Creative Europe. E Hvala komisiji. E želim dodati samo dve stvari. Prvič, seveda bi bilo zanimivo slišati odgovore na e, vprašanja kolegov in sicer kriteriji za ocenjevanje kakovosti in potem tudi mm, te blagovne znamke, ki. Um, Mm, v Evropi imamo veliko eh, pomembnih, mednarodno pomembnih eh, festivalov, vendar eh, ne smemo zanemarjati tudi majhnih. Mm, torej, ta projekt je zasnovan zelo široko, založniki, gledališča in tako naprej. Oziroma, sprašujem vas, v glavnem obrača vaša ponudba na katero vrsto umetnosti. V moji državi imamo tudi zelo zanimivo izkušnjo v širšem pomenu besede kultura in sicer poskušamo povezati v različnih krajih mesta, ki so izbrala e, določene teme, festival duha, festival ekonomije in tako naprej. Ehm, in eh, festival, ki ehm, se potem ponovi vsako leto eh, na določeno temo. Ehm, torej, pri teh festivalih eh, je sicer vključena kultura, ne gre pa izključno za kulturo, temveč tudi za strokovno izmenjavo o določeni temi. Sprašujem, ali ste pri svojem projektu povezani tudi s tem projekta. Hvala lepa za vsa vprašanja. Poskušala bom odgovoriti na vsa, morda ne kronološko, temveč glede na pomen vsebine in eh, glede na to, kaj razumemo pod festivalom in kakovostjo. In, eh, govorila bom o kriterijih platforme. Eh, tu ne gre zgolj za platformo, temveč gre za eh, kriterije na splošno, po, s katerimi ocenjujemo eh, festivale na področju kulture. Najprej vprašanje kakovosti in definicije. To se dotika tudi vprašanja, kakšni so problemi, kakšne so možne izboljšave. Problem je pravzaprav že, da definiramo festival. Imamo stotine definicij, ki so eh, kulturnega izvora, zgodovinskega izvora In eh, mi smo kot definicijo uporabili eh, kriterij, da je festival časovno in krajevno omejen, da se eh, praznuje kot festival umetnosti in kulture in služi kulturnemu razvoju lokalne skupnosti. To je prvi kriterij, to je eh, torej eh, artistična umetnost. Eh, drugi kriterij, ki je podlaga za naš program, je vključevanje skupnosti, se pravi približevanje državljanom in zakoreninjenost v lokalni skupnosti. Eh, se pravi, tu ne gre samo za artistično vizijo, gre tudi za povezavo z lokalnim prebivalstvom. Se pravi, od eh, najmanjše vasi na severu Finskem eh, do krajev, kot so Edinburgh, Avignon, Salzburg, kjer so pač največji in najstarejši festivali. Torej, Eh, do pravzaprav berlinskega festivala, Berlina Fešpile in tako naprej, eh, ki potekajo seveda v čisto drugačnem obsegu. Tretji kriterij je, da eh, festival ustreza evropski razsežnosti ali pa celo globalni mednarodni razsežnosti. To ima lahko različne manifestacije, različne oblike. Tu ne gre samo za eh, Eh, kvantitativni element, se pravi število koprodukcij, število držav zastopanih, gre tudi za teme, s katerimi se ukvarjajo festivali. To so lahko lokalni festivali, ki se ukvarjajo naprimer z vprašanjem socialne vključenosti, okolja. E, mislim, da so to globalno pomembne teme in mislim, da eh, se morajo tudi na lokalni ravni ukvarjati s temi, temami. Vendar eh, te teme je treba na festivalu obravnavati eh, na mednarodni ravni. Seveda je težko, festivali, ki smo jih povabili naj kandidirajo, niso zgolj festivali umetnosti, se pravi plesa, glasbe, gledališča, to so tudi festivali povezani z filozofskimi eh, razpravami današnjice, so povezani eh, z eh, poezijo, literaturo, to so filmski festivali. Ne izključujemo bolj komercialnih festivalov, vključujemo tudi filmsko industrijo, rock in pop glasbo in njihove festivale. In Eh, se pravi, pomemben je eh, neprofitni sektor, seveda prav tako eh, kot profitni. Torej, mi želimo uvajati kriterije EFE platforma ni zgolj seznam festivalov. Ni dovolj, da se festivali prijavijo za to, da jih vključimo v seznam festivalov. Ne, e, tu e, imamo zelo natančen proces ocenjevanja kakovosti festivalov, e, torej online prijave sprejemamo, potem pa ocenjujemo festivale na različnih ravneh, vse do ravni mednarodne žirije potem pa kult eh, znanih oseb, zvest, eh, potem pa nagradne ceremonije in podobno. To ne odraža eh, celotnega procesa, vendar prikazuje seveda določen trenutek. Eh, seveda je ta trenutek za nas pomemben, ta moment pomemben tudi iz marketinških razlogov. Eh, pomembno je, da se organizatori eh, festivalov tudi srečajo za dva dni, se pogovarjajo o festivalih. Ustvarjamo torej skupnost festivalov in eh, če imamo 900 festivalov, to ni mreža prijateljev, ljudi, ki se poznajo, to je mreža uh, organizacij, ki se povezujejo zlasti online uh, in zbirajo podatke. Mi smo zbrali zelo veliko podatkov z eh, prijavami eh, festivalov. Tu vemo sedaj, koliko je publike, koliko je proračuna. Tu smo torej samimi prijavami zbrali neverjetno veliko Eh, informacij in eh, naprimer organizator eh, da, mm, nizozemskega festivala sicer ne bi vedel, kako pač zgledajo festivali v Nemčiji in podobno. Sedaj pa lahko primerjamo naprimer filmske festivale, glasbene festivale in podobno. Tudi na nacionalni ravni lahko izkoriščamo to platformo in dobimo v pogled v eh, sceno festivalov. Eh, te eh, platform, naprimer, v nekaterih državah nimamo, v nekaterih so, v nekaterih jih ni. Potem pa k vprašanju omejenosti pilotnega eh, projekta. Kot je predstavnik komisije povedal, je seveda naš cilj, da bi ta pilotni projekt postal program. Mi želimo torej postati znamka in želimo seveda sprejemati prošnje festivalov. To je tudi problem, s katerim smo se soočili. Se pravi, da pokažemo festivalom, da je to za njih koristen instrument, kajti znamke še ni. Uh, mi še ne moremo povedati, kaj bodo dobili, če bodo to znamko tudi objavili v svojih programih. In eh, festivali tudi včasih nočejo sodelovati v evropskih projektih, ker so frustrirani za Evropsko unijo in programi in zaradi tega je to tudi priložnost, eh, da se pogovarjamo o odgovornosti organizatorjev festivala, mreže. Eh, kako je z vključevanjem festivalov v to mrežo in podobno. Nadaljni izziv je organizacijska raven. Mi bi seveda radi EFE organizirali od, zgore, od spodaj na vzgor, se pravi decentralizirano, hkrati pa zagotavljali eh, kakovost. Če imamo decentralizacijo, je to seveda zelo velik izziv. Eh, Evropa je raznolika, e, stvari se v Bolgariji dogajajo na en način, na švedskem na drugačen način. Se pravi, tu imamo po eni strani decentralizacijo, po drugi strani e, želimo zagotoviti kakovost e, in to je seveda zelo velik izziv za evropski projekt in seveda je treba najti kompromise in na ta način priti do nekih standardov. Upamo, da bomo še naprej dobivali finančna sredstva, kajti ta program bi se moral zakoreniti eh, v okvir eh, Evropske unije in evropskih institucij, parlamenta in tudi Evropske komisije. In uh, upam, da bo parlament svojim delom v tem odboru tudi našel način, uh, kako bi lahko nadaljevali ta pilotni projekt ali pa prešli v pripravljalno fazo eh, za naslednjo stopnjo. Eh, mislim, da sem sedaj omenila nekatere probleme, vprašanje kakovosti, definicije področja uporabe, obsega, eh, vprašanje evropske in lokalne razsežnosti in povezovanja ljudi. Torej, to je izziv in mislim, da sem tudi omenila, kako pomembno je, da nadaljujemo s tem programom. Hvala lepa. Hvala. E, to so bili zelo izčrpni odgovori, e, se mi zdi, tako e, tudi komisija je podala zelo pozitivno oceno in parlament bo seveda. Bi um, tudi za naslednji proračun lahko predvidel določena sredstva za to, ki naj bi eh, omogočila, da eh, se ta platforma še razširi in da dobi tudi ustrezno prepoznavnost. E, seveda je to zelo dinamičen proces, e, tega se moramo, eh, tu moramo upoštevati in tudi posamezni festivali so zelo različni. Eh, Eh, eh, torej, mm, mm, pri tej pobudi eh, ustvarjalna Evropa smo imeli na začetku določene težave, ker je to pač zelo široko področje. Ne gre samo za finančno podporo, temveč predvsem tudi za, mm, za nudenje informacij, za ponudbo o mreži in tako naprej. In tudi to, kar je povedala komisija, je bilo zanimivo ampak seveda bomo eh, tudi strani komisije še eh, želeli vedeti več, kako želi spodbojati mobilnost umetnikov. Treba vključiti predvsem mlade umetnike, zato gre v Evropi. Eh, hvala vsem, hvala predstavnikom združenja. Mislim, da je to bila koristna izmenjava mnen in tudi um, kolegice in kolegi iz tega odbora so pokazali zanimanje za to tem eh, končujemo sestanek odbora. Naslednji seji boste 4. in 5. maja. 4. Eh, bomo začeli ob 3. popovdan, 5. pa ob 9. zjutraj. Ah, Scusate, può darsi che abbiamo un. Eh, mitin straordinarju in Strasburg. Mogoče bo tudi še izredna seja v Strasburu in sicer s podpredsednikom Ansipom. Torej, ampak o tem se bomo sedaj pogovorili s koordinatorji, kajti eh, dobro je, da imamo um, srečanje s podpredsednikom Ancipom pred 6. majem. Eh, kjer bo predstavil eh, načrte za enotni digitalni trg. Sedaj pa nadaljujemo s sestankom koordinatorjev, ki poteka brez navzočnosti javnosti in prosim, da vse, ki ne sodelujejo na sestanku koordinatorjev.